So, vielen Dank. Hvala lepa. Okay, ich wäre dankbar, wenn die Torej, bil bih veležen, če predstavniki tiska zapustijo dvorano. Mislim, da so naredili že dovolj fotografij. Ok. Dobro. Mislim, da bi bilo dobro, da poslanci vidijo predsednika vlade, ko bo govoril. Zapisnik včerajšnjega zasedanja je na razpolago, ali ima kdo kakšne pripombe v zvezi z zapisnikom. Če ne, je zapisnik s tem sprejet. Gospe in gospodje, skupaj želimo izreči dobrodošlico Aleksu Belickemu. On je eh, pisatelj in